Lucija samo en vzdržan. Spoštovane kolegice in kolegi, zapisnik bo predloženo potrditev na začetku naslednje seje. Resolucije bomo posredovali osebam in inštitucijam, ki so omenjene v teh resolucijah. Prekinjam sejo Evropskega parlamenta. Vsem kolegicam in kolegom želim lepo pot domov in eh, zaključujem sejo. Thank you. Thank you Thank you, thank you schön. Vielen Dank, Herr Kanzler. Zwei Küchen jetzt für mich.